Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za umestno poročilo gospoda Jakolina. Evropsko javno tožilstvo. Gospod Jakolino, izvolite, imate štiri minute. Grazie. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Več let je že bilo govora o tem, da bi oblikovali Evropsko javno tožilstvo. Zato lahko samo zaploskamo pobudi komisije, ki je želela poslati močan signal v okviru vzpostavitve skupnega pravosodnega prostora. Gre za zakonodajni svežen, ki združuje Evropsko tožilstvo, Eurojust in Olaf. Vendar pa je treba priznati Evropskemu parlamentu, da je neumorno delal tudi v okviru posebnega odbora Krim, kjer sem bil edini poročevalec, ko smo zapisali prioritetno listo, časovnico in priporočila komisiji in državam članicam. Za obdobje 2014-2019 v boju proti kriminalu, tudi s pomočjo enotnega organa, ki bi lahko preganjal kazniva dejanja, ki pomenijo tudi kršitev finančnih interesov Evropske unije. Gre za boj z okrepljenim sodelovanjem in s pomočjo policije. Na stotine milijonov evrov se vsako leto vzame našemu socialnemu sistemu. S tem denarjem bi lahko financirali izobraževanje delovna mesta, gre za recikliranje, gre za kriminalne združbe. Evropska unija, gospa Redingova, mora delati z eh, vitkimi in učinkovitimi strukturami, sodelovati moramo z Europolom in Olafom. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci in eh, svetovalcem, ki so nam pomagali pri vložitvi predlogov sprememb. Govorili smo o preiskovancih, izrazili smo svoje stališče, pogosto zelo kritično glede preiskovalnih postopkov, glede dopustnosti dokazov, pa tudi glede zaključka preiskav. Potrebujemo več procesnih jamstev, ne da bi zaradi tega oslabili institucionalno strukturo sistema. Prav tako moramo okrepiti tudi ulogo nacionalnih sodišč in upoštevati tudi možnost nekaznovanosti. Sedaj je žogica na igrišču sveta, gospa komisarka. Jutri bomo glasovali. Z naklonjenostjo gledamo na to mestno poročilo, ki predstavlja stališča Evropskega parlamenta. Želimo si Evropsko javno tožilstvo, ki bo lahko delalo dobro, ki bo lahko uporabljalo nalog za prijetje, nalog za zaseg, zato da okrepimo skupni pravosodni kazenski prostor. Prav tako smo na plenarnem zasedanju danes sprejeli svežen, ki govori o recikliranju. Ta bo omogočil toživcem, da izsledi bolje sumljive finančne transakcije, ki bi lahko vodile k goljufijam na ravni Evropske unije. Delo v tem mandatu se nadaljuje, dobili smo spodbudne rezultate, pri čemer pa seveda smo upoštevali načelo sorazmernosti, kajti to načelo moramo spoštovati, saj gre za pravosodje. Mislim vsekakor, da mm, se moramo upreti goljufijam na ravni skupnosti za to, da se bodo evropska sredstva uporabljala čim bolj plodno, za to, da se ponudi več evropskim državljanom. Hvala lepa. Hvala, gospod Jakolino, v imenu komisije podpredsednica Vivian Reding. Hvala, gospod predsedujoča. Spoštovani poslanci in poslanke, najprej bi rada izrazila svojo hvaležnost parlamentu. Hvala poročevalcu in poročevalcem v senci za to, da ste pozdignili svoj glas in to v zgodnji fazi tega procesa. To je jasen signal, ki kaže, kako eh, pomembno in nujno je takoj razviti najboljša orodja za to, da zaščitimo proračun Evropske unije pred rokami eh, in prsti slikovcev. Hvala vsem, ki ste prispevali k eh, oblikovanju tega odličnega umestnega poročila. Z veliko mero natančnosti bomo spremljali delo v parlamentu, tudi v kontekstu pogajanj v svetu. Imamo skupno do, dožnost. Boriti se moramo proti kriminalu, ki deluje zoper inter, finančne interese Evropske unije. Na tem področju prihaja do velikih finančnih izgub. Na stotine milijonov evrov vsako leto izgubimo. Goljufije pa škodijo tudi zaupanju državljanov, ki izgubljajo zaupanje v evropske institucije. Zato se moramo boriti proti korupciji, zato se moramo boriti proti kriminalu. Evropsko javno toživstvo bo okrepilo ta boj in pomagalo državam članicam, da se eh, bolj učinkovito borijo proti kriminalcem, ki kršijo finančne interese Unije. Predlog ki ga je na mizo dala komisija julija lani in to na prošnjo parlamenta, je del novega okvira, ki ga vzpostavljamo. Ta okvir vsebuje direktivo o boju proti goljufiji. Eh, vključuje različne procesne, procesne pravice ter reformo Eurojusta. Predlagali smo integriran in decentraliziran model prvič, da bi se izognili vzpostavitvi nove, drage strukture, paralelne strukture in drugič zato, da bi se lahko uh, osredotočili na strokovno znanje posameznikov iz nacionalnih organov. Gre za eh, sine canon pravila, ki zagotavljajo kredibilnost novega tožilstva. Tožilstvo mora spoštovati eh, načela in vrednote, ki izhajajo iz listine o temeljnih pravicah. To velja tudi za eh, pravico do poštenega sojenja in enakih možnosti. Ne moremo biti kaznovani eh, dvakrat na osnovi istih argumentov ne bis in idem. Rada bi spregovorila o dveh vidikih, ki jih najdemo v mestnem poročilu, o procesnih pravicah in um, sodni reviziji. Strinjam se o delu, ki govori o uh, procesnih pravicah. Spoštovanje minimalnih standardov v sodnih postopkih je ključnega pomena za učinkovito delovanje Evropskega javnega toživstva. Predlog uredbe tako želi zagotoviti najvišji standard eh, zaščite osumljencev, eh, zopr katere poteka postopek. In po mojem mnenju je to nujno, če želimo ustrezno uravnotežiti ta del eh, s pristojnostmi toživstva samega na ravni Unije zato smo kot ključni element predloga vanj vključili robusten sistem eh, zaščite pravice osumljenca, ki se osredotoča oziroma ki eh, temeli na eh, pravnem redu skupnosti in pa na zakonodaji držav članic. Osumljencem neposredno dajemo direktne pravice v skladu z nacionalno zakonodajo, naprimer pravice zbiranja in predstavljanja eh, dokazov. Sodna revizija. Na nacionalnih eh, sodiščih lahko pripravijo sodno revizijo eh, in pripravijo tudi predhodno odločitev. S tem bomo zagotovili celovito eh, sodno revizijo in ustrezno izvajanje uredbe posod po Uniji komisija pripravljena razmisliti o novih eh, možnostih za krepitev načela sodne revizije. Razmislili bi lahko tudi o eh, večji ulogi eh, Evropskega sodišča, sodišča Evropske unije. Naj vas obvestim, obvestim tudi, da smo se z ministri konstruktivno pogovarjali na vrhu za pravosodje prejšnji teden. Grško predsedstvo je ministrom postavilo tri vprašanja o strukturi, razdelitvi dela in procesnih varovalkah. Razprava je pokazala, da obstaja velika podpora tem ciljem. S tem bomo začeli eh, z nadaljnim delom na tehnični ravni. Pripričana sem, da bo vedno več držav pristopilo k tej eh, pobudi in s tem bomo bolje zaščitili davkoplačevalski denar vseh naših državah članicah. Predstavniki sveta so na zadnjih razpravah eh, povedali, da imamo možnost, da se bo veliko držav članic pridružilo temu projektu in to so seveda dobre novice. Komisija še naprej ostaja odprta v pogajalskem postopku. Želimo si razumnega kompromisa sklepi in priporočila, ki izhajajo iz vašega umestnega poročila, bodo v veliko pomoč našemu delu v tej smeri. Hvala. Najlepša hvala, podpredsednica Reding. Mislim, da kolega Lamasura ni z nami, tako da uh, besedo predajam kolegici Gresle. Hvala, gospa komisarka. Sramotno je, da svet ne sodeluje v tej razpravi, ampak morda to tudi nekaj pove o celem postopku. Mislim, da se moramo izogniti temu, da bi ustvarili neučinkovit organ, ki pravzaprav pomeni nevarnost za evropske državljane in ki ne prenaša nobene vrednosti za denar. Moram reči, da me čudi to, kar je komisija tu predlagala. Slabosti ostajajo, glavna slabost je neučinkovitost pravosodja v nekaterih državah članicah, da ne rečem v mnogih državah članicah komisija se sploh ne ukvarja s tem, ampak pravi, da bo sedaj rešila nekaj, kar se že obstaja. Sama sem uložila pet predlogov spremem in sicer gre za odpoklic, gre za odpravo imunosti za, oziroma imunitete za uslužbence, tudi v Bruslju. Uh, Menim, da lahko uslužbenci Evropske unije vodijo zgledom in to je tudi vse, kar imam povedati. Hvala lepa. Much, uh, Najlepša hvala, gospa Grisle. Gospa Rignar. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Rekli ste, vprašali ste, koliko to stane, če nimamo Evropskega javnega tožilstva. 100 milijonov evrov plus minus 5 milijonov evrov in to je zelo visoka cena. Zakaj je temu tako? Samo 5 primerov je, ko je doslej prišlo do izreka obsodbe in zato eh, govori veliko v pričo temu, da uvedemo Evropsko javno tožilstvo, tožilstvo, ki naj bi bil učinkovit eh, instrument za boj proti goljufijam. So pa tudi velike ovire, kot eh, kaže rumeni karton. 14 držav članic je to uporabilo. V svojem mnenju za odbor za pravne zadeve sem se posebej posvetila odnosu Evropskega javnega tožilstva s Olafom, Eurojustvom in Europolom. Tu je treba storiti marsikaj, da bi ustvarili skladen pravni okvir. <clears throat> Zato sem za Evropsko javno tožilstvo, vendar realistični pogled eh, nam kaže, da je pot pred nami še dolga. Hvala gospa Rignar. Gospod Hulmajer, prosim, je na vrsti naslednji. Gospa Hulmar, gospo, gospa predsedujoča, gospa komisarka, vesela sem, da je komisija, prist, da uporabi pristojnosti na področju pravosodja za boj proti organiziranemu in hudemu kriminalu. V parlamentu smo že večkrat, predvsem tudi v poročilu posebnega odbora za korupcijo in pranje denarja ugotovili, da je učinkovit boj proti temu kriminalu velikega pomena za finančne interese EU in držav članic. Vendar sem tudi razočarana in razumem go spogrisle. In sicer razočarana nad predlogom, da ni jasnih finančnih, pa tudi ne osebinskih pristojnosti, ti niso bile opredeljene. Eh, torej organizirani kriminal eh, bistveno vpliva na proračun EU, če gre za trgovino z mamili, z eh, ljudmi, kibernetski kriminal in tako naprej. Želim si, da bi pri porazdelitvi osebja iz nepomembnih področji premestili osebje v pomembna področja. To je naprimer področje Eurojusta, kajti za Evropskega javnega tožilstva ca, ni predvidenih dodatnih sredstev in dodatnega osebja. To naj bi uh, Eurojust opravil ob obstoječih nalogah. 2213 oseb imamo letos uh, za to in 1200 eh, primerov so obravnavali in uh, čez deset let bo več teh primerov in manj osebja in to se mi ne zdi realistično in zdi se mi, da je premalo sredstev namenjenih eh, temu organu. Hvala. Gospa Sipl je na vrsti naslednja. Najlepša hvala. Kazniva dejanja zoper finančne interese Evropske unije vidno tudi zadinejo eh, evropskega davkoplačevalca. Zato se je moja skupina izrekla za ustanovitev eh, Evropskega javnega tožilstva. Vendar predlog komisije takšen, kakršen je, je problematičen. Na eni strani si želimo Evropskega javnega tožilca z obsežnimi pristojnostmi, na drugi strani pa še naprej pripravljamo minimalne standarde oziroma nismo zaključili dela o minimalnih standardih v pravnih postopkih. Vendar oboje je potrebno. Treba je preganjati storilce kaznivih dejanj, jih postaviti pred sodišče in zagotoviti spoštovanje procesnih pravic. Um, Eh, mi eh, lahko v, po, v postopku soglasja samo rečemo da ali ne, zato moramo jasno povedati, kaj želimo izboljšati. Naprimer, procesne pravice je treba še naprej iz, razširiti in jih uskladiti. Evropski javni tožilec mora biti neodvisen, obenem pa potrebujemo tudi učinkovita pravna sredstva za prizadete osebe. Moramo jasno opredeliti, kdaj Evropski javni tožilec lahko postane aktivn. Eh, potem dopustnost dokazov, eh, pravila o dopustnosti dokazov ne smejo voditi do harmonizacije na najnižji stopni. Na vsak način se mi zdi pomembno, da je Evropski javni tožilec najprej odgovoren za pregon kaznivih dejanj proti finančnim interesom EU. Poročilo jasno nakazuje, kaj je potrebno upoštevati v nadaljnih posvetovanjih tudi svetom. Kaj ti želimo se očinkovito boriti proti kaznivim dejanjem, proti inter finančnim interesom EU, vendar ob sočasnem izboljšanju pravnih standardov v EU. In tu naj bi sodelovali po možnosti vse države članice, drugače ta ukrep ne bo uh, eh, smiseln. Hvala. Gospa Weber iz skupine Alde je na vrsti naslednja. Eh, kolegice in kolegi, želim se najprej zahvaliti poročevalcu za delo in tudi poročevalcem v senci za prispevek k pomembnemu poročilu. Pozdravljam predlog Evropske komisije in prepričana sem, da bo to koristilo eh, Evropski uniji v prihodnosti, tako da bomo vzpostavili skupno območje pravosodja. Torej, javni tožilec naj predvsem zaščiti finančne interese EU in to naj bo samo prvi korak. Vendar, to bi lahko bila tudi eh, preizkušnja za voljo držav članic eh, za sodelovanje pri takem projektu, ki bi lahko bil korak naprej pri evropeizaciji in usklajevanju evropskih pravnih sistemov. Več držav članice so že, je že povedalo eh, zadržanost glede takšnega projekta. Tudi, če je ta ideja o spostavitvi Evropskega javnega tožilstva že zelo, drag, eh, že zelo stara in tudi vključena v pogodbo. In Razen tega je treba vključiti oba evropska zakonodajalca, tako svet kot tudi Evropski parlament. Tako tudi če je pravna podlaga za vzpostavitev uh, urada, Uh, predvideva sklep sveta s soglasjem parlamenta, mislim, da naj tu bi zagotovili predvsem, da niso kršene temeljne pravice ljudi, tu pa ima Evropski parlament pravico so zakonodajalca. Jutri bomo glasovali o tem poročilu in to bo močan signal uh, svetu, če uh, Eh, vzpostavljamo evropske organe s preiskovalnimi nalogami in pristojnostmi, moramo zagotoviti tudi okvir za procesne pravice in za um, pravna sredstva, kar mora biti seveda v skladu z pravnim redom v državah članicah. Vzajemno no, zaupanje, solidarnost eh, in pomoč morajo seveda spremljati nadaljno, nadaljne delo pri tem projektu. Najlepša hvala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 nacionalni tožilci, državni tožilci opravljajo svoje delo, namesto da zapravljamo vsak koleto dodaten denar za nove birokratske institucije, ki mogoče niso učinkovite. Lahko se postavijo vprašanja eh, prekrivanja in torej odgovor. Mislim, da bi ta razprava morala potekati že zdavnaj prej. Eh, na osnovi pogodbe je možno vzpostaviti ta urad. Um, mislim, da to ne bo zelo zbirokratizirana inštitucija, kajti uh, vključila bo tudi nacionalne javne tožilce v to delo. Ampak želim si, da bi Evropski parlament e, imel zagotovljeno pravico sozakonodajalca pri tem. Hvala. Gospod Albrecht, zelena hvala, gospa predsedujoča. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu in ostalim poročevalcem v Sinci za to umestno poročilo. Mislim, da je to dober in pomemben znak, kajti moramo nadaljevati delo, kar pa ni dobro, je, da svet danes ni pristojn, eh, prisoten in signal, ki ga pošiljamo, pošiljamo predvsem svetu, kajte mi lahko ob koncu damo samo soglasje, če nam eh, svet ne bo eh, prisluhnil, mu tudi ne bomo mogli dati soglasja, zato pa je več pogojev. Če eh, želimo več čezmejnega sodelovanja, kar je na vsak način potrebno, potem moramo reči, da potrebujemo tudi skupne standarde v Evropski uniji za to. In skupaj v tem eh, domu vse skupine so dosegle pravico do informiranja, da, eh, da eh, eh, tolmačenja, dostop, pravno pomoč in tako naprej. Vse to smo zagotovili in zato je veliko razočaranje, da glede na naslednji korak direktovarstvo podatkov velik del v tej hiši noče zagotoviti teh standardov. To pa bi bil pogoj, zato moramo vzpostaviti te standarde, kaj ti to je tudi pogoj za ustanovitev eh, Evropskega javnega tožilstva, ki naj zagotovi boljši pre, pregon kaz, storilcev kaznivih dejanj. Gospod Albrecht, rekli ste, da pogrišate svet uh, v današnji razpravi. Uh, torej politične skupine, Eh, so eh, določile ta dnevni red eh, tudi v skladu s svetom. Zato je treba seveda se vprašati, zakaj sveta ni tu. Mislim, da bi moral parlament zavrniti predlog komisije o Evropskem javnem tožilstvu. 14 evropskih držav članic je pokazalo rumeni karton temu predlogu. Ehm, nacionalni parlamenti ehm, mislijo predvsem, da ni zagotovljena subsidijarnost. Nekateri mm, parlamenti minijo, da države članice ne bodo več vplivali na način kaznivih dejanj, ki se bodo preganjala in da tudi pravna varnost ni zagotovljena. Jaz podpiram kritiko nacionalnih parlamentov in en od problemov, ki ga ignorira komisija, je, da eh, eh, vse naj bi zavrnili, ne samo rumeni karton, to je premalo gospod Patton ima modri karton za vas. EU hoče vzpostaviti javno evropsko tožilstvo z številnimi pravnimi pristojnostmi. Združeno kraljestvo je že reklo, da ne bo sodelovalo pri tem projektu evropskega javnega tožilstva, vendar so tudi rekli, da želijo Eh, sodelovati pri 35 eh, policijskih eh, ukrepih. Tih 35 ukrepov je zelo pomembnih, kajti ogrožajo predvsem svobodo. Torej, kar zadeva um, um, to, da Združeno kraljestvo ne bo sodelovalo pri, javnemu, pri projektu javnega tožilstva, to enostavno ni iskreno in ni pošteno. Um, imamo evropski preiskovalni nalog in druge stvari, ki so zelo pomembne. Torej, uh, s, s tem, da bo evropski javni tožilec upor, uporabljal uh, te instrumente, kjer bo sodelovalo tudi Združeno kraljestvo, bo imel seveda tudi vpliv na eh, dogajanje v Združenem kraljestvu. Tako da predlagam, da bi Združeno kraljestvo uh, si še premislilo. Torej, um, Če eh, mislim, eh, zato sem zato, da se Združeno kraljestvo izuzame tudi iz eh, podpore 35 ukrepom in prosim, da volite za to UKIP 25. maja. Grazie. Hvala, gospa predsedujoča. Torej, Želim se zahvaliti gospodu Jakolinu za opravljeno delo na tem umestnem poročilu in tudi poročevalcem v senci. Popolnoma se strinjam s tem, da je Evropsko javno tožilstvo dodana vrednost za prostor, za območje varnosti, eh, svobode in pravosodja in mislim, da mora eh, parlament pri tem sodelovati. Eh, treba se boriti eh, na bolj učinkovit način eh, goljofijam, ki škodijo interesom Evropske unije. To je velika nadloga eh, in omejuje delovanje Evropske unije in zato moramo na vsak način poskusiti vzpostaviti to Evropsko javno tožilstvo, pri kateri bodo sodelovali vse države članice. Eh, nekateri nacionalni parlamenti pa kažejo, da bo težko najti soglasje v svetu. Ehm, čeprav je v pogodbi predviden tak inštrument. Gre seveda za ekonomske interese Evropske unije, vendar ne smemo pozabiti, da so procesna, procesne pravice nekaj, kar eh, je pomembno predvsem za državljane in zato se ne smemo ustaviti pri tem, da svetu predlagamo samo neodvisnost javnega tožilstva od nacionalnih eh, vlad, temveč da moramo predvsem tudi zagotoviti, da eh, bo to javno tožilstvo izuzito iz vsakega političnega pritiska. Eh, kolega Albrecht je eh, pokazal modri karton. Ne vem, ali je to za prejšnjega govornika, ne moremo se vrniti nazaj, lahko uh, postavite vprašanje samo kolegu Bonaniniju. Torej, pravzaprav ima modri karton za gospod Kari in njo bi rad uh, nekaj vprašal in mislim, da ste to že prej videli, da sem dvignil ta modri karton. Če bi to opazila, bi vam dala besedo. Uh, žal eh, je zakosniti jo, ja, uh, to bilo zabeleženo, sedaj pa gospe ni več v dvorani. Mikrofon je treba vključiti. Torej, to, kar sem slišal prej, mogoče pa mi lahko odgovori tudi zadnji govornik. Uh, da očitno ni eh, potrebe po čezmejnem sodelovanju, da ni potrebe po izboljšanju, ampak to, kar sem doslej slišal od eh, tožilcev in jaz sem eh, predstavnik zelenih, ki se zelo zauzima za svoboščine, obstaja potreba za boljše sodelovanje organov za pregon in tožilcev. Zato želim vedeti, predsedujoča prekinja. Torej, ne vem, kako želite izboljšati situacijo tisti, ki ste proti eh, takemu eh, javnemu tožilstvu. Kolega Bonanini ne sme odgovoriti za drugega, koli, eh, za drugega koliko. E, eh, nadaljujemo z naslednjimi govorniki. Naslednji je na vrsti gospod Bos. Hvala. Ideja. Evropskega javnega tožilca je pravzaprav zelo dobra ideja, vendar kot poročevalec za reformo Eurojusta želim povdariti, da je še veliko odprtih vprašanj, ki jih je treba najprej razčistiti, preden bomo predlog uh, uredbe, uh, uveljavili predlog uredbe za obi uh, Eh, za oba organa. Torej najprej, kako naj nadaljujemo z reformo Eurojusta, če bo prišlo do okrepljenega sodelovanja na tem področju. Na temelju okrepljenega sodelovanja se mi zdi Evropsko javno tožilstvo protislovje samo po sebi. Po drugi strani se moramo vprašati, kakšne posledice bo imela ustanovitev Evropskega javnega tožilstva na proračun Eurojusta. In razen tega moramo seveda tudi se kritično vprašati o sodelovanju na področju kazenskega prava. Gre za postopkovna vprašanja, gre za Eh, usklajevalne ukrepe ob eh, upoštevanju sorazmernosti načela subsidijarnosti nacionalnih tradicij eh, in kako ob tem ustvariti enotne strukture v praktičnem delu. Če bomo to udejanjali tako, kot je, potem se bodo pojavili ogromni problemi. Kateremu državnemu tožilstvu oziroma javnemu tožilstvu pa bo dodeljen nek primer? ali bo zagotovljena neodvisnost, če bomo izhajali iz kolegijalnosti, kolegija, e, kaj se bo zgodilo s pravicami udeležencev in pravicami obtožencev oziroma osumljencev, ali je sploh možno, da javni tožilec lahko izbere sodišče. Torej, jaz sem načeloma za, ampak ta predlog je treba zastaviti pravilno in mislim, da še nismo tako daleč. Hvala. Gospod Lopes Aguilar gospod Lopes Aguilar. Hvala, gospa predsedujoča. Um, imel sem čast biti minister za pravosodje v Španiji, ko se je pogajalo o Lizbonski pogodbi in jaz sem podprl 86. člen in kot od predsednik odbora Libe to še naprej energično podpiram. Zato menim, da je to dobra novica, da uh, bo parlament pozitivno ocenil ustanovitev Evropskega javnega tožilstva. In eh, odboru, v odboru Libe smo temu poročilu dali veliko podporo. To je prvi korak k učinkovitemu boju proti goljofijam in k obrambi finančnih interesov EU. To je inštitucija, ki bo sposobna eh, preganjati čezmejni kriminal. Zato je treba natančno razlikovati med nalogami Eurojusta in ULAFA in to eh, tem novim evropskim javnim tožilstvom. In treba je seveda zagotoviti tudi sodelovanje z nacionalnimi javnimi tožilci. In treba je presiči tudi institucionalne težave, ki jih imajo. Torej, nacionalni parlamenti so pokazali rumeni, rumeni karton. Uh, Nekatere vlade eh, so malo zadržane, se jim ne da prav sodelovati pri tem projektu, ampak mislim, da so dobri argumenti, da jih pridobimo za to. Treba pa je eh, doseči napredek tudi pri novem evropskem kazenskem pravu, kar bo pomembna podlaga za učinkovito delovanje eh, javnega tožilstva най-важните в европейските институции, ще бъде гарант за еднакво... Най-липша хвала, драге колегице и колеги. Evropsko javno tožilstvo bo zagotavljalo uporabo evropskega prava v vseh eh, državah članicah Evropske unije. V Bolgariji se na sodišča gleda kot eh, na institucijo, ki je predmet eh, velike korupcije zato upam, eh, da eh, bo to situacijo spremenilo. Hkrati pa to predstavlja težave tudi na političnem področju in uh, sicer zato, uh, ker uh, situacije niso uspele rešiti uh, vse dosedanje vlade. Upam, da bo ta svežen prispeval k večji integriteti in da bo tako uh, poskrbel tudi za večjo verodostojnost očeh državljanov. Gospod Skurja. Hvala, gospa predsedujoča. To je na vsak način korak naprej. To Evropsko javno tožilstvo in sicer. Uh, na osnovi zakonodajne pobude Evropske komisije. In hvala tudi kolegu, ki se je v Evropskem parlamentu kot poročevalec ukvarjal s tem, kolega Jakolino. Dobro delovanje Evropskega javnega tožilstva bo zagotovljeno samo, če bo tu um, vitka in agilna um, um, ustanova. Torej, eh, to mora biti neodvisna ustanova, predvsem pa tudi strokovna. Treba je hitro sprejemati odločitve na osnovi dobro opravljenih preiskav. Upam, da bo Evropsko javno tožilstvo inštrument, ki bo omogočil razširiti območje pravice svobode in da bomo spoštovali um, temeljne pravice. Uh, to naj bo odločen korak v boju proti eh, čezmenemu kriminalu, ki se vedno bolj razširja in ki eh, proračunu EU zadaje vedno večjo eh, škodo. Torej, doslej ni uspelo uspešno preganjati storilce teh kaznivih dejanj. Ni bilo mehanizmov, ki bi bili učinkoviti v ta namen, kajti nacionalni inštrumenti ne Eh, zagotavljajo dobrega čezmejnega pregona. Zato potrebujemo dejavnost na ravni EU in si vsi pričakujemo seveda tudi rezultate od tega. Hvala, gospod Karuna je na vrsti naslednji. Hvala, gospa predsedujoča. Vzpostavitev Evropskega javnega tožilstva bi bil prvi korak, pomemben korak. Tudi, če to ni dokončen korak in sicer na poti k tesnejšemu sodelovanju med državami članicami EU na zelo kočljivem peričem področju e, in sicer na področju kazenskega prava. To je pomembno, kajti na ta način bi začeli proces usklajevanja med posameznimi zakonodajami, da bi potem prišli do tega, kar e, gospod Jakolinjo imenuje skupno območje pravosodja, da bi bili bolj kos eh, mednarodnemu kriminalu, ki je zadobila čezmejne razsežnosti. Lahko rečemo, da je kriminal bil veliko hitrejši od držav članic pri prevzimu te mednarodne razsežnosti. Zato eh, to še ne bo dovolj, kajti videli smo, da nekatere države članice se opir, upirajo, eh, da bi nadaljevali po tej poti. Po drugi strani pa imamo tudi zelo omejene možnosti posega in zato bi bilo dobro, če bi vsi bili bolj pogumni pri iskanju skupnih eh, odgovorov na skupne izzive. Hvala, gospod Karona. Hvala, gospod predsedujoča, gospod komisar. Čezmejni kriminal je v porasti v Evropi in to zahteva sodelovanje v Evropski uniji za to, da bi se učinkovito borili proti čezmejnemu kriminalu. Ni kraja, kjer bi se zločinci lahko skrili v katerem koli kotičku Evrope. Evropsko javno tožilstvo bi se moralo omejiti na goljufije in pa na omejevanje eh, finančnih interesov Evropske unije. To je dobro. Toda kakšna je razdelitev pristojnosti med eh, Evropsko unijo in med državami članicami. In dodana vrednost je pod vprašanje. Evropsko javno tožilstvo posega v nacionalne sisteme, kajti jih harmonizira nekatera občutljiva področja eh, kazenskega prava, kot je naprimer dopustnost eh, dokazal Tukaj je prišlo do zmede glede pristojnosti med eh, nacionalnimi pravi in pa eh, Evropskim javnim tožilstvom. Celotna struktura ni jasna. Kako eh, bo v realnosti izgledalo delo za nacionalnimi delegati? Mislim, da bi morali še naprej delati nacionalni javni tožilci, zato da bi se izognili temu, da bi bilo spodkopano pravo treba pa je zaščititi tudi ja, varstvo podatkov. Zato pozivam Evropsko komisijo naj ponovno eh, razmisli o tem in naj predloži boljši predlog, ki bo bolj spoštoval subsidijarnost. 14 nacionalnih parlamentov je podalo eh, rumeni karton in tega ne smemo prezreti. Hvala lepa, gospa ja, predsedajoča. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Liberacki. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Gospod podkomisar. Gospa komisarka, kolegice in kolegi. Ta urad se ustanavlja zato, da bi preganjali kazniva dejanja in da bi pripeljali pred sodišče tiste, ki delujejo tako, da škodijo finančnim interesom Evropske unije. To bi morala biti decentralizirana struktura, ki bi temeljila na nacionalnemu pravu posamečnih držav članic obstaja veliko kaznjivih eh, dejanj, ki jih je treba preganjati, naprimer goljufije, korupcija in pa druge dejavnosti, kot je naprimer goljufija eh, na področju DDV-ja ali pa goljufija v zvezi s kohezijskimi skladi, eh, kmetijskimi skladi, potem pa je tukaj še tih otapljanje, naprimer cigaret. Veliko je prostora, veliko je možnosti za ukrepanje. Tudi rad bi se osredotočil na razmejitev pristojnosti med Evropskim javnim državnim tožilstvom Olafom Eurojustom. Potrebno pa je tudi tesno sodelovanje za državami članicami. Hvala lepa, gospod James Nicholson. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glavna utemeljitev za ustanovitev Evropskega javnega tožilstva je obseg eh, goljofij na področju evropskega proračuna. In nekatere številke so res osupljive. kajti a, eh, milijoni se izgubijo zaradi goljufi. Ali je urad eh, za Evropsko javno tožilstvo najboljši način za boj proti goljufijam? Na to je treba najti odgovor. V mojem volivnem okrožju je tako, da um, je to področje zelo občutljivo. Zaupanje v policijo uh, se je okrepilo zaradi lokalne ravni. Sam imam pomisleke in uh, v preteklih mesecih smo videli, kako uh, krhko je lahko zaupanje. Tam, kjer so skrbi, tam je treba tudi prisluhniti. Pristop nične tolerance do goljufi na področju evropskega proračuna je potreben, ampak države. Ampak ne vem, če je najboljša rešitev ta, da ustanovimo novo telo, ki bo stalo denar. Hvala lepa, gospod Nikolson. Sedaj pa smo pri postopku eh, Catch the Eye. Številni ste se javili k besedi. Gospod Štir. Že predsednice. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. V prvi vrsti želim povedati, da podpiram poročilo kolega Jakolina, kakor tudi podpiram predlog Evropske komisije. Ta predlog sem podpiral že od samega začetka. Evropska unija ima na voljo ustrezen proračun in zato potrebuje tudi Evropsko javno tužilstvo, ki bo ščitilo interese Evropske unije in pa sredstva evropskih davčnih zavezancev. Na ta način bomo lahko izgradili evropski prostor kazanskega prava ta urad Evropskega javnega tožilstva pa mora biti seveda neodvisen, neodvisen od nacionalnih uradov, neodvisen od evropskih institucij, neodvisen od eh, kakršnekole oblike političnega vpliva. Poleg tega pa bi rad povedal, da Načelo subsidijarnosti ne more biti alibi za prikrivanje eh, političnega vpliva na urade javnega tožilstva v določenih državah članicah. Nažalost se to včasih dogaja. Podpiram torej to pobudo. Tomasič. Hvala lepa. Se... Hvala lepa, gospa Tomašič. Najlepša hvala. Zauzimam se za okrepitev sodelovanja med pravosodnimi organi držav članic. Eh, zauzemam se za evropski eh, zaporni in preiskovalni nalog, vendar pa menim, da mora eh, ostati vprašanje sprožitve sodnih postopkov v pristojnosti nacionalnih organov. Namesto, da ustvarjamo še en organ na ravni unije, mislim, da bi morale evropske institucije nuditi eh, podporo okrepitvi nacionalnih pravosodnih organov in pa njihovi kvalitetni povezavi. Namreč eh, izvajanje sodnih postopkov na dveh različnih ravneh predstavlja veliko tveganje. Na ta način eh, bo prišlo do velike zmede. Poleg tega pa je predvideno tudi, da naj bi bil ta ured vključen v nacionalne strukture, vendar pa mislim, da to predstavlja samo dodatno obremenitev za celoten sistem. Zgoričenje teh. Gospod Zivobrav. Razumem, vse skrbi eh, predgovornikov pravijo, da Evropska unija ni učinkovita pri zaščiti finančnih interesov. Razmisliti moramo o tem, kaj lahko storimo za to, da bomo učinkovitejši. Kako bi lahko omejili kriminal? Toda nisem prepričan, da bi ustanovitev Urada Evropskega javnega tožilstva bila dobra pot. Mislim, da potrebujemo več prožnosti in pa eh, koordinacijo dejavnosti eh, in sicer nacionalnih uradov javnih tožilstev. Potrebujemo dobro prakso, usposabljanje, izmenjavo informacij in mislim, da ustanovitev tega urada bi eh, potegnilo za seboj številne težave. Prišlo bi do trka oziroma do spora glede pristojnosti različnih uradov javnih tožilstev. Mislim, da bi to vodilo tudi k povišenim stroškom. Smo sredi finančne krize in tega si ne moremo privoščiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Stojanov. Gospod Stojanov. Hvala lepa, gospod Stojanov. Najlepša hvala. Obstaja določena logika v ustanovitvi urada Evropskega javnega tožilca. Seveda lahko z evropskimi sredstvi takšen urad tudi ustanovimo, vendar pa si je potrebno zastaviti vprašanje, ali bo ta urad dejansko učinkovit. Kaj ti, če ne bo učinkovit, bomo na ta način le zapravili veliko finančnih sredstev ne da bi s tem karkoli dosegli. Drugo vprašanje pa je, ali bomo imeli tudi evropsko eh, kazensko pravo, ali bomo imeli evropske kazenske postopke. In odgovor na vsa ta vprašanja je ne. In tega nisem dejal jaz, ampak 14 nacionalnih parlamentov in to predstavlja pravi rekord v tovrstnih postopkih. Torej prosim komisijo, da umakne ta predlog, da se ne bi ponovilo eh, glasovanje, kateremu smo bili priča danes do povdne, ko je bil predlog komisije zavrnjen z veliko večino. Hvala lepa. Naslednja govornica. Gospa Šujca, sem za to, da ustanovimo urad Evropskega javnega tožilca. Ta urad eh, bo lahko deloval čezmejno in upam, eh, da bomo na ta način lahko ustvarili evropski prostor eh, sodstva mislim, da je potrebno tudi boljše sodelovanje med Olafom, Europolom in pa eh, novo ustanovljenim uradom Evropskega javnega tožilstva. Evropski proračun moramo zaščititi, imamo skupen cilj, boriti se moramo proti prevaram in zlorabam in te prevare spodkupujejo tudi zaupanje naših državljanov v evropske inštitucije. Zato se je potrebno osredotočiti na pravne temelje in zagotoviti tudi, da imajo vsi osumljenci pravico do pravičnega sojenja. Potrebujemo več sredstev za kulturo, šport in tako naprej in na ta način eh, bomo zagotovo poskrbeli za to, da bomo več sredstev tudi imeli. Najlepša hvala, gospa Šujca, sedaj pa eh, podpredsednica gospa Reding. Hvala lepa, predsedojoča. Želim poudariti, da urad Evropskega javnega tožilstva temelji na 86. členu pogodbe. To je poseben člen, ki govori o tem, kako bi morali obravnavati eh, ta nenavaden način oblikovanja prava. Zahvaljujem se parlamentu za konstruktivni prispevek k tej pobudi in veselim se tudi sprejetja umestnega poročila. Povsem se strinjam s parlamentom, da ne moramo imeti urada Evropskega javnega tožilstva, ne da bi um, močno upoštevali tudi pravice osumljencev in sicer na horizontalni način. S tem se povsem strinjam, to je tudi eden od razlogov za to, da je komisija močno poudarila te pravice. In zahvaljujem se parlamentu za njegovo podporo za postopkovne pravice, ki bi jih sprejeli, zato da bi sprejeli tudi postopkovne pravice, ki še vedno manjkajo. Hvala lepa, gospa podpredsednica komisije. Sedaj pa dobi besedo poroževalec Jakolino. Ja, najlepša hvala. Prisluhnili smo, prisluhnili eh, smo kritičnim prispevkom, eh, predlogom, eh, čestitkam na temo, ki ostaja še naprej zanimiva za naše državljane. Potrebno je zagotoviti uresničitev cilja, ki je zapisan v eh, pogodbi o Evropski uniji, gre za Evropsko sodišče, ampak kot je bilo rečeno, gre tukaj za umestno poročilo, zato eh, je prav, da smo slišali nekaj kritik eh, glede predloga komisije vendar pa je potrebno predlog komisije ocenjevati kot eh, celoto in kot celoto ta predlog ocenjujemo za pozitivnega. Gre za znižanje stroškov, za boljšo zaščito, eh, za definicijo eh, sodnika in za definicijo nalog javnega tožilstva. Seveda pa je te treba k temu pridružiti še ustrezno analizo OLOFA, ko bo enkrat urad javnega tužilstva ustanovljen. Na ta način bo sodelovanje lažje in hitrejše, povečala pa se bo tudi učinkovitost sodstva. Na ta način bomo bolje zaščitili naše državljane, eh, zagotovili bomo pravice za osumljence in eh, poskrbeli za hiter sprejem odločitev. Državljani bodo tako lahko ponovno razvili zaupanje v evropske inštitucije. Evropsko tožilstvo bo lahko poskrbelo za sprostitev sredstev, ki eh, bi sicer, sicer izgubila v sistemu. Kolege bi rad spomnil. na to, da smo v odboru za državljanske svoboščine in pravice velik, eh, velik del časa soglašali, ko smo se pogovarjali o tem predlogu in eh, zato bomo zagotovo tudi jutri podprli to poročilo. Z veseljem pa seveda pričakujemo tudi končno poročilo. Hvala lepa. Za nami je razprava o poročilu Jakolino. Ja, glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Sedaj pa lahko nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu. Poročilo o napredku Turčije za leto 2013 izjavi sveta in komisije. Najprej